na vprašanje, ki ga je predstavil gospod Pariš v imenu odbora za kmetijstvo. In sicer gre za vprašanje o sredozemski prehrani. Parlament to že upošteva in ima tudi dobre rezultate pri tem. Besedo kar takoj predajam gospodu Perišu za pet minut, da predstavi svoje vprašanje. No, gospod predsedujoči, Zelo me veseli, da se tudi sami poslužujete eh, sredozemske prehrane in očitno pri vas deluje. Kot predsednik odbora za kmetijstvo imam vedno na voljo veliko tem. Prej smo govorili o prevozu, ki je zelo pomembna tema, sedaj pa že govorimo o drugi zelo pomembni temi, to pa je sredozemska prehrana. Kot predsednik odbora za kmetijstvo sem dobil tudi to nalogo in s tem se vsi ukvarjamo. Namreč svet je 16. julija leta 2007 na tem svetu je sodelovala tudi Evropska komisija, ki je izrazila polno podporo v vrstitvi sredozemske prehrane na seznam nematerialne kulturne dediščine pri UNESCO. Leta 2009 bo pristojni odbor pri UNESCO ta predlog obravnaval. Zanima me, ali namerava Evropska komisija vzpostaviti posebno in usklajeno strategijo za podporo temu predlogu. Zdi se mi, da zadeve potekajo sedaj zelo hitro. Naj povem, sam zastopam tukaj odbor za kmetijstvo, verjetno pa zastopam vse države članice, ko govorimo o prehrani. Namreč ena od čudovitih stvari Evrope je raznolikost kultur in del raznolikosti kultur je tudi v naši prehrani. Sredozemska prehrana je zelo dobra, Kaj pa je sredozemska prehrana? Pripričan sem, da bi se o tem lahko zelo nadolgo pogovarjali, ampak nasplošno to je hrana bogata z masnimi ribami, sadjem, eh, olivami, to je nedvomno zelo okusna prehrana in po moji teži lahko vidite, da jo imam zelo rad. Kot rečeno, maščobne kisline, antioksidanti, vse to je prisotno v sredozemski prehrani in ta kombinacija lahko pripomore k znižanju holesterola in zaščiti zdravja. Nedavne raziskave kažejo tudi, da lahko pomaga pri zmanjševanju tveganja za demenco. Če potujete v sredozemske države, boste videli, da ljudje zelo uživate uživajo v sredozemski prehrani, pa ne samo ljudje, ki tam živijo. Nekateri izmed nas potujemo v sredozemlje, ko se želimo naužiti ne samo sonca, ampak tudi dobre hrane. Zdi se mi, da je to treba jemati zelo resno. V današnjem svetu, ko vse čas ugotavljamo, da je vse skupaj postalo enako, Opažamo nove generacije, ki jih bombardirajo z verigami hitre prehrane. O tem ne bi danes na dolgo in široko, ampak dejstvo je, da opažamo verige za hitro prehrano po celotni Evropi. Seveda, tudi te verige lahko odigrajo svojo ulogo, tudi za nje je prostor, ampak Bilo bi grozno, če bi v prihodnih letih, ko boste potovali v Evropi, na voljo imeli samo hitro prehrano. V Ameriki, zlasti na zahodni obali, se zdi, da ne najdete nič drugega kot verige s hitro prehrano in to je zadnje, česar si želimo v Evropi. Zato po mojem mnenju moramo podpreti sredozemsko prehrano in zelo dobro je za kulturo in raznolikost, da zaščitimo sredozemsko prehrano. V prihodnje bomo verjetno morali upoštevati tudi druge oblike prehrane v Evropi. Danes želim namreč jasno in glasno povedati, da močno podpiram sredozemsko prehrano, ampak sem ne prihajam kot predsednik odbora za kmetijstvo samo zato, da bi podprl sredozemsko prehrano, ker menim, da imamo v Evropi še druge vrste prehrane, ki so ravno tako dobre, čeprav imajo druge značilnosti. To je samo začetek mnogih stvari, ki naj bi se dogodile v prihodnje, od komisije pa me zanima izvedeti, kako namerava podpreti ta predlog v letošnjem letu. Zdi se mi, da bi bilo pomembno zaščititi sredozemsko prehrano in upamo, da bomo tudi v prihodnje lahko uživali v tej odlični sredozemski prehrani. Hvala, gospod Pariš. Zdaj pa ima besedo komisar Špidla, da se odzove v imenu komisije. Vážený pane predsedo, vás... Hvala lepa. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, dame in gospodje. Na začetku bi rad podaril, kako pomembna je zdrava prehrana za preprečevanje bolezni. Vi kot poslanci verjetno veste, da Imamo belo knjigo, to je zdravstvena strategija, ki se nanaša na zdravo prehrano, prekomerno telesno težo in debelost. 30. maja 2007 je komisija sprejela ta dokument, ki zavezuje vse, ki lahko prispevajo k izboljšanju prehrambenih navad in preprečevanju debelosti, da nekaj storijo. Tukaj gre predvsem za ukrepe na področju javnega zdravstva, prehrane, prometa, regionalnih politik, podpore, izobraževanja, statistike in gre tudi za kmetijsko politiko. Eden najboljših zgledov je pobuda komisije, ki se nanaša na uvedbo sadja v šolah. Namen tega programa je pomagati našim otrokom, da bi svoje začen, življenje začeli zdravo. Začelo se bo to v šolskem letu 2009-2010, proračun, ki je temu namenjen, pa bo znašal 90 eh, milijonov evrov. Postavljeno je bilo tudi konkretno vprašanje, ki se nanaša na uvrstitev sredozemske prehrane na seznamne materialne kulturne dediščine pri UNESCO. Moj predhodnik Marko Skiprijano je na svetu za kmetijstvo julija 2007 sprožil to vprašanje. Komisija to pobudo pozdravlja. To je nekaj, kar lahko prispeva in izboljša zdrave prehranske navade v celotni Evropski uniji. Vendar pa Evropska komisija nima formalne pristojnosti, da podpre tak predlog pri UNESCO zato ker komisija pač ni članica UNESCO in to seveda pomeni, da se ne more vključiti v proces odločanja. Vendar pa upam, da bodo države članice svojim predlogom uspele in da bodo deležne tudi ustrezne podpore. Hvala. Zdaj prehajamo na govorce v imenu skupin. Prva bo govorila gospa Rosa Migeles v imenu socialistov. Tri minute. Quisiera en primer lugar agradecer. Najprej bi se rada zahvalila komisiji za podporo, ki jo je izrazila ponovno v povezavi s to kandidaturo sredozemske prehrane za uvrstitev na seznamne materialne kulturne dediščine pri UNESCO. Treba se je spomniti, da gre za kulturno dobrino. Koncept prehrane je veliko širši od nekega prehrambenega modela. Kolega Pariš je rekel, da je sredozemska prehrana eh, zelo pomembna pri zdravih navadah življenja, pri, pri preprečevanju bolezni, predvsem tistih, ki so povezane s prehrano in pa s pomankanjem fizične aktivnosti. Tu bi rada dopolnila Nila Periša, kajti pri sredozemski prehrani gre tudi za eh, delitev prehrane, gre za uživanje v družbi, v prehrani, gre za določeno področje Evropske unije in pa za kulturo, ki se je razvijala stoletja. S tem so povezani tudi prazniki, običaji in podobno. In zdaj, ko sem razložila, kaj zame in za večino prebivalcev tega območja predstavlja sredozemska prehrana, in zakaj je tako pomembna ta kandidatura, bi rada pozdravila mnenje komisije na tem področju. Čeprav komisija ni član UNESCO, to smo že vedeli, in ne sodeluje pri procesih odločanja pri UNESCO, pa komisija lahko podpre z posrednimi dejavnostmi to kandidaturo in to bi tudi imelo pozitiven odmev pri Eh, pri dojemanju komisije kot dejavnemu članu. Zato resnično želimo, da bi komisija podprla ta predlog. Obstajajo še drugi mednarodni organi, naprimer FAO, zdravstvena organizacija in druge, ki tudi izražajo svojo podporo temu predlogu glede eh, nadaljnega akcijskega načrta. Menimo, da bi se komisija morala tu vključiti in podpreti tudi čezmejne dejavnosti, ki se, pod, ki se predlagajo na tem področju. Smo v letu medkulturnega dialoga, oziroma to leto je ravno minilo. In tudi naša mediteranska soseda Maroko je zelo vključena pri tem. Zato si želimo, da bi komisija izrazila svoj interes za kandidaturo sredozemske prehrane. Želimo najti podporo še na, drugem, na drugih področjih, tudi na diplomatskem in treba je upoštevati vse dejavnosti komisije. povsod eh, na območju sredozemlja in drugod v Evropi. Zato me zelo veseli, gospod komisar, da ste izrazili svojo pripravljenost sodelovanja na tem področju, tudi v naslednjih mesecih in tudi na drugih področjih dela. Hvala. Gospod Macikakis, dve minuti. Mikro, mikro. Mikrofon. Mikro hvala gospodu perisu za to vprašanje in hvala tudi komisiji za odgovor evropi zavidajo mnogokaj na svetu modo eh, stil življenja socialni sistemi zavarovanja in tudi sistem prehranjevanja in kot evropejci eh, naj bi postavili v ospredje zdravo prehrano, sredozimsko prehrano. Sredozimska prehrana izvira eh, iz otoka Krite in iz eh, Grčije in iz Južne Italije. Od tod prihaja izraz glavna sestavina in to je komisar že rekel, je olčno olje. In to je še en razlog, gospod Spidla, da bi ta praevropski pro, eh, proizvod še bolje zaščitili. Razen tega sem sodi eh, kruh, eh, potem eh, seveda eh, sadje in zelenjava, ribe in eh, tudi vino v zmirni količini in mleko. Znanstveno je dokazano, In sicer je to septembra 2008 dokazala neka britanska znanstvena revija, da se eh, s tem načinom prehrane zniža nevarnost srčnega infarkta. Potem eh, tudi diabetes, eh, proti diabetesu to deluje in proti Alzheimerju in Parkinsonovi bolezni. In če obiščete um, torej, Pokopališče na Kriti boste dobili dokaz za to, kako stari postanejo tam ljudje in moj oče je iz Krite. Torej, ta sredozimska prehrana naj bi imela vedno več uh, uh, večji eh, odmev in vedno več bi se, ljudi ne bi se tako prehranjevali. Če bo eh, do drugi prevzemali drug način prehrane, naprimer ameriški način v Indiji in na Kitajskem, potem ima to hude posledice. Več eh, torej živinoreje, potem več proizvodnje mentana, ker prihaja meso predvsem od goveda, ki porozroča veliko med dana, zato naj bi prehvala gospodu Parrishu. Sedaj pa ima eh, besedo gospod Musemeči za UN. E gospod eh, predsednik, eh, gospod komisar, kolegice in kolegi, odločitev Evropske unije, da, unije, da se podpre sredozemska prehrana kot kulturna dediščina po izraža predvsem eh, zavezanost ljudi sva, eh, torej zemlji in deželam, iz katere prehajajo. Torej, vendar ne gre samo za to, da pride do neke vrste priznanja tega načina prehrane, temveč moramo danes povezati eh, kmetijstvo še bolj z eh, potrošniki. Torej, potrošniki morajo vedeti, kaj pomeni zdrava prehrana, potem tudi eh, sezonski proizvodi. Eh, na razen tega naj bi bili ti proizvodi naravni, biološki, brez kemičnih dodatkov. In to dokazajo tudi znanstveniki, kaj ti to zmanjšuje število žrtev mrtvih. Predvsem gre seveda Eh, tudi za sadje, naprimer za uh, sicilijanske pomaranče, ki so še posebej znane in posebej zdrave. Uh, seveda potrebujemo tudi specifično strategijo, samo komisija uh, lahko postane uh, najpomembnejši spobudnik uh, te uh, take pobude. Sedaj pa za uh, GUE Pedro Gererja. Hvala, gospod predsednik. Ukrepi, ki so bili sprejeti, so namenjeni ohranitvi lokalne kulture, še prav posebej kulture, eh, kulture hrane. Pomembna je predvsem sredozemska prehrana, ki bo zdaj postala del kulturne dediščine. Ta način prehrane lahko vodi k boljšemu zdravju. Zaradi tega je ta način prehranjevanja potrebno ohraniti v sredozemskih državah, pa tudi druge. V sredozemski prehrani se uporablja tradicionalno sadje, žitarice, zelenjava, zelišča, pa tudi vino iz eh, sredozemskega območja. Nažalost, upada število ljudi, ki se prehranjujejo na ta način. Zaradi tega je potrebno sprejeti učinkovite ukrepe za podporo sredozemskemu načinu prehranjevanja, še prav posebej v okviru kmetijske politike in pa skupne ribiške politike. Ukrepi se morajo nanašati predvsem na eh, ribištvo in pa na eh, majhne kmetije. Na ta način bomo podprli tradicionalno proizvodno izdelkov, ki se uporabljajo v sredozemski prehrani. Sredozemski način prehranjevanja bomo na ta način lahko ohranili. Zagotoviti moramo, da se bodo obdržali lokalni tradicionalni izdelki. Hvala, gospod Geredo. Sedaj pa sledijo govorniki v lastnem imenu. Najprej gospod Kapolo Santos. senhor presidente caros colegas não é fácil que o mesmo. Ni se lahko ukvarjati z temo, kot je današnja, ki povezuje tri teme - zdravje, kulturo in pa gospodarstvo. Sredozemski način prehranjevanja povezuje vse te tri teme. Za vidika zdravja se zdi, da ni nobenega dvoma o prednostih sredozemskega načina prehranjevanja. Gre za sveže izdelke, za žitarice, riž, za suho sadje, za uporabo lokalne hortikulture, ribiških izdelkov, olčnega olja in pa vina. Z kulturnega vidika so načini proizvodne načini uporabe takšni, da uporabljajo antično tradicijo, ki sega nazaj v čas antičnih Grkov in pa Rimljanov. Z gospodarskega vidika pa gre tukaj za veje kmetijstva in pa ribištva ter za vlogo turizma, ki je prav tako vključena v sredozemski način prehranjevanja in to prinaša prednosti sredozemskemu področju. Zaradi tega je potrebno sredozemski način prehranjevanja na vsak način ohraniti. Še prav posebej, ko govorimo o kmetijstvu, se moramo zavedati, da je sredozemsko kmetijstvo ena izmed najbolj konkurenčnih v Evropski uniji. Zaradi tega mu bodo koristili tudi ukrepi v okviru skupne kmetijske politike. Mislim, da moramo čestitati tudi eh, španskim oblastem, eh, da so dosegle, da, bo, da je Evropska komisija podprla uvrstitev sredozemske prehrane na seznam nematerialne kulturne dediščine pri UNESCO. Tukaj ne gre samo za korist sredozemskih držav, ampak celotne Evropske unije. Sedaj pa gospod Tatarela. Gospod predsedujoči, gospod komisar. Debelost je vedno večji problem v Evropi, predvsem med mladimi. Po mnenju strokovnjakov, eh, če eh, nam je kaj na zdravju naših eh, mladincev, moramo predvsem poskrbeti za to, da se bolj uveljavi tradicija sredozimske prehrane. In nobena finančna kriza temu ne more škoditi. Torej, Eh, nek italijanski strokovnjak, eh, ki je še poseben strokovnjak za eh, mediteransko prehrano in ki se zauzima za uvrstitev na seznam kulturne dediščine, predlaga predvsem enostavno prehrano, tipično prehrano. Torej, sredozemska prehrana ne pomeni samo veliko kruha in paste, temveč gre tudi za eh, način življenja, za, eh, eh, eh torej, eh, za telovadbo, seveda tudi za dobro vino, kar vse. Eh, vpliva na zdravje. Razen tega olčno olje zniža eh, holesterol v krvi, torej eh, razen tega imajo, to, eh, so posled, imajo tudi eh, antioksidantni odčinek. Gre predvsem za to, da podaljšamo eh, življenjski torej da omogočamo, da ljudje postanejo starejši v Evropi. Italijanski senat je pred kratkim soglasno sprejel dokument za uvrstitev sredozemske prehrane na seznam nematerialne kulturne dediščine pri UNESCO in upam, da bo tudi Evropski parlament eh, odločil tako in da se bo komisija temu pridruž pridružila. Hvala. Predsedujoči prekinja govornika. Un minuto in e medio. Eh, minuto in pol imate na voljo gospod eh, predsedujoči, gospod komisar. Zelo vesel sem, predvsem eh, tudi kot eh, pre, da je kolega Paniš kot predsednik odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja podal to vprašanje po pomembni predstavitvi strokovnjaki, ki smo jo imeli v okviru tega odbora. Sredozemska prehrana ne bi bila uvrščena na seznam nematerialne kulturne dediščine pri UNESCO. Torej nedvomno je, da je to pomembno za evropsko celino in tudi eh, zdravstveni vidik eh, je eh, nedvom, brez nedvomen. Torej, tudi v naši beli knjigi proti debelosti ugotavljamo, da je to naravna, naravno zdravilo proti temu pojavu. Eh, torej korist, kar zadeva zdravje, so dokazani tudi znanstveno in eh, so zelo cenjeni tudi v eh, tujini, predvsem v ZDA. Torej, ta koncept naj bi zato razširili, vendar je možno, da s tem tudi izvirnost nekako se zgubi. UNESCO, UNESCO naj bi zato pač opredelil in definiral posebnosti eh, sredozemske prehrane. In zato prosim gospoda Pariša, da bi zaradi posebnosti eh, evropskega kmetijstva, torej da zato govorimo o sredozemski prehrani, ampak eh, to ni edina posebnost eh, evropskega kmetijstva in eh, načina evropske prehrane rekli ste, gospod komisar, da podpirate to eh, pobudo in da se vam zdi pomembna in zato se vam zahvaljujem. In tudi pravite, da nimate možnosti, da bi v UNISKU se izrekli eh, v podporo, ampak kljub temu se mi zdi, da lahko po diplomatski poti k temu prispevate. Gospod Batiljukjo, eno minuto. Gospod predsedujoči, sredozemska prehrana in tu Dokazujejo tudi različne študije, je zelo zdrava, torej učinkuje proti kardiovaskularnim obolenjem in proti drugim eh, obolenjem. In eh, Seveda pa je treba eh, vedno povdariti, da imamo v Evropi tudi različna podnebja in tudi različne načine prehrane in to je treba seveda upoštevati. Sredozemska prehrana ima določene posebnosti, treba je vse to seveda eh, ščititi proti škodljivim zunanjim vplivom. Treba jo je valorizirati tako kot vse druge izraze, kulturne izraze v Evropi, ki jih naj bi jih eh, spodbujali tudi na, svetovni ravni in zato je treba poudariti predvsem posebnosti in ščititi te posebnosti, da se eh, evropske posebnosti ne bi zgubile v morju globalizacije. Hvala, dragi kolegi. Sedaj pa po sistemu Catch the Eye, gospod Sikirski, prosim. Panie studijeta, Śródziemnomorska zasługuje na ochronę i promocję Sredozemsko prehrano je na vsak način eh, treba eh, podpirati in sicer iz različnih eh, razlogov. Vele blagovnice, hitra prehrana, vse to nas obdaja. Sredozemska prehrana pa je neke vrste referenčna točka, nek svetilnik za nas vse. Uh, Eh, pro, po polovice evropskega prebivalstva ima težave s telesno težo in verjetno tudi kar nekateri od tu prisotnih. Zato se moramo zauzeti eh, proti in se boriti proti tej negativni tendenci in spodbujati zdravo prehrano in tu igra pomembno vlogo sredozemska prehrana. In to bo olajšalo tudi um, Eh, boj proti boliznim, kardiovaskularnim boliznim, pa tudi pri, proti raku in razen tega se podaljša življenje ljudi. Gospod Macakis, prosim. Gospod predsedujoči, gospod komisar, način prehranjevanja vpliva tudi na naše zdravje. Sedaj imamo nespodbitne znanstvene dokaze, da sredozemski način prehranjevanja, takšen, kot eh, vlada na Kreti in pa recimo na Cipru, vodi v bolj zdravo življenje. Ameriški vpliv in sicer nezdrave hrane, kot recimo eh, krompirčka, francoskega krompirčka in pa hamburgerjev, vodi k slabemu vplivu na zdravje. Komisija bi torej morala storiti veliko več, da bi zagotovila, da države članice vzpodbujajo zdrav sredozemski način prehranjevanja v šolah in da prepovedo tisti način prehranjevanja, ki škoduje zdravju otrok v eh, takšnih inštitucijah. Gospod eh, komisar, zakaj Evropska unija ni članica UNESCO? Se vam ne zdi, da bi morala biti? Gospa Tomačevska. Panie przewodniczący, lepiej zdrowo odżywiać się i nie chorować. Gospi in gospodje, eh, se bolje prehranjevati in ne zboliti je seveda eh, pomembna metoda zdravega načina življenja. In zato si moramo tudi prizadevati, predvsem v boju proti holesterolu. To je bolj poceni kot uporaba drugih tehnologij. Sredozemska prehrana zagotavlja zdravo življenje in preprečuje prekomirno telesno težo. Veseli me, da se je UNESCO odločil, odločil za vrstitev na seznam nematerialne kulturne dediščine. S tem zaključujemo to razpravo s gospodom Martinesom. Signor Presidente, <clears throat> je me réjouis que ce soit un Britannique, notre collègue Paris. Gospod predsedujoči, Veseli me, da je gospod Periš iz Združenega kraljestva podal to ustno vprašanje. To vendar pomeni in je dokaz za to, da so rimljani storili pravi korak, da so tudi na njegovem ozemlju širili olčno olje. Ne gre samo za to, da to uvrstimo na tak seznam. Ehm, in mislim, da se mora predvsem tudi komisija zauzeti za to. Če ne storimo nič proti napadu na, ulč, na kulture ulčnih nasadov v eh, Španiji, potem proti ulovu tune, potem proti eh, krčenju eh, vinogradov v Evropski uniji. Mislim, da je to narobe, da komisija nič ne naredi. Gospod Baru naj bi organiziral velik uf bifi z uh, kozjim sirom na Portugalski. Komise uh, na základě strah... Gospodin, gospodje, komisija je formulirala strategijo v beli knjigi in podpira vse predloge, ki so bili predstavljeni podani za boljšo prehrano, za bolj zdrav način življenja. Podpiramo ti ukrepe na aktivn način. Vendar ne gre za razlike med posameznimi državami in regijami, ki jih gre kljub temu upoštevati tudi na sredozemskem območju so razlike. In že uvodoma sem dejal, da. da je sredozemska prehrana v naših očih eh, kulturna dediščina. To podpiramo tudi, če nismo članica UNESCO. Prav gotovo bomo kljub temu imeli možnost, da se za to eh, zauzamemo. Gospe in gospodje, sedaj pa bi odgovoril predvsem na eno pripombo, s katero se ne strinjam. Ne vidim razloga, da Eh, bi na novo premislili eh, to, da bi agencija imela svoj sedež na finskem. Nimam dvoma o tem, da ljudje, ki delajo tam v tej agenciji, da so absolutno v stanju, da izpolnijo mandat te agencije. Eh, izbira kraja je bila pravilna in tudi utemeljena. Hvala, gospod komisar. Ne vem, ali so velike razlike med državami članicami ali skupinami držav. Pomembno je to, da smo v tej razpravi, da nismo ugotovili velikih diskrepanc razlik med Nemčijo, Poljsko, Združenim kraljestvom, pa vse tja do Portugalske, Cipra in Španije. Povsod, ugotavljajo, da se pobudo eh, soglasno podpira. Hvala vsem kolegicam in kolegom. Sedaj sledi nekaj minut eh, premora. Eh, razpravo smo pravočasno zaključili in tudi poteka je zelo sproščeno. Poslušali smo drug drugega in to je dober začetek novega leta. Nadaljujemo ob 12. z glasovanji.